Eh, in sicer eh, gre za razmere o Libiji, izjava podpredsednice komisije visoke predstavnice Unije za zunanje zadeva in varnostno politiko. Rada bi dala besedo ministru. Samo nekaj trenutkov. gospod eh, eh, predsednik spoštovane poslanke in poslanci v evropskem parlamentu vesel sem te priložnosti danes da se pogovarjam z vami v imenu visoke predstavnice mogherinijeve o pomembni temi situaciji v libiji eh, veliko izzivov je pred nami. Videli smo eh, kar nekaj napredka od zadnje razprave. Eh, Libijski politični sporazum je bil eh, podpisan v Škeratu 17. decembra. Predsedstvo sveta je bilo informirano. Tudi napovedana je pač nacionalna vlada in Potem februarja eh, smo potom, eh, eh, potovali v Libijo. Eh, šlo je za vprašanje podpore Evropske unije novim eh, oblastem. Eh, mi smo informirali, da eh, je so pripravljena sredstva za pomoč in eh, nova vlada pač mora ustrezno začeti delovati. Eh, Podpisano no, je bilo primirje eh, in s tem se končajo spopadi na zahodu Tripolisa in do primerje je še pravzaprav eh, šipko na drugih območjih. 25. Eh, januarja je bilo izglasovano priznanje eh, mirovnega procesa. Niso pa po, bila potrjena Eh, ministerska mesta v eh, nacionalni vladi soglasja GNA. Pomembno je, da libijski voditelji razumejo, da je potrebna taka uh, spravna vlada, ki lahko prinese upanje uh, Libiji. Treba je dejansko okrepiti gospodarstvo. Uh, omogočiti gospodarstvo. Prednost te vlade je varnost eh, prebivalstva in boj proti ISIS-u. Libici eh, bodo eh, zagotovili ustrezen eh, kvorum za varnostni aparat. Evropska unija bo tudi zelo angažirana v teh prizadevanjih za eh, Eh, mir in varnost eh, naša oseba za zvezo bo podpirala libijske organe. Države članice so se zmenile, da bodo okrepile eh, tudi misijo za Libijo. Potrebna je policijska podpora na področju boja proti eh, terorizmu, varovanja mesa, bo, eh, me, meja boja proti eh, terorizmu. Eh, ta politični sporazum predstavlja napredek in si zasluži našo podporo. Alternativa je kaos, eh, država je na robu ekonomske katastrofe, temu se lahko še izognemo. Eh, mi, sosedje Libije, moramo podpirati proces Združenih narodov, da bo dejansko prišlo do miru. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj prosim gospoda Broka, da spregovori, pa ga ni. Gospa Gabriel bo spregovorila, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Danes je uh, uh, oblikovanje uh, vlade, nacionalne sprave uh, primarno. Treba je končati delitev države, ki omogoča širitev terorizma. Situacija v Libiji je odločilnega pomena za eh, regijo. Tu gre dejansko za odgovornost do Libije same in drugih eh, sahelskih držav. Tu gre za regionalno in mednarodno varnostno vprašanje in odgovornost eh, vseh udeleženih strani v Libiji je tu odločinega pomena. Treba je eh, ponovno vzpostaviti misijo za pomoč eh, varovanja meja. Treba je tudi ponujati hitro pomoč in v ta namen poslati misijo omogočiti je treba ponovno vzpostavitev gospodarstva tretji element je to, da moramo dopolnjevati prizadevanja mednarodne skupnosti. E, Združeni narodi, Arabska liga, e, Evropska unija, Afriška unija, vsi imajo pač svoje naloge pri e, spravi in preprečevanju radikalizacije. Samo na ta način bomo poskrbeli za to, da situacija v Libiji ne bo imela še hujših učinkov na nas v prihodnosti. Gospod Poštenaru, dve minuti, prosim. Eh, hvala lepa. Eh, gospod eh, minister Kunders, drage kolegice in kolegi, zadnje informacije iz Libije kažejo, da je situacija na robu prepada. To smo že večkrat slišali. Humanitarna situacija potrebuje takojšno pomoč. Daješ je zaprl mnoge poti. Nekoč so imeli samo kakih 500 eh, borcev na terenu, sedaj pa so tu na tisoče eh, borcev in tu prihaja do velike radikalizacije. Eh, ta vlada nacionalne sprave in nacionalnega dogovora je sedaj dolžna, da pokaže kompromis in da podpre novi seznam ministrov, ki bo, upam, da predstavljen v naslednjih urah tu so pač eh, narejeni koraki v pravo smer, izzivi so veliki in pereči. Naj ne pozabimo naslednjega. Do sedaj eh, so bile zagrožene sankcije proti nekaterim ljudem. Nikoli jih nismo izvajali. Sedaj pa moramo biti bolj konkretni in izvajati sankcije proti tistim, ki spodkopavajo politično rešitev za Libijo. Nova vlada se mora lotiti eh, katastrofalne humanitarne situacije v državi. Zato je potrebna pomoč Evropske unije in mednarodne skupnosti. E, danes jutraj je omenil predsednik Nigerije, da situacija v Libiji ne predstavlja zgolj lokalnega problema, temveč to je e, večji Eh, regionalni problem, ki vpliva na celotno regijo, ki eh, se sooča že s prevelikim številom eh, kriz. Torej, Libija potrebuje tudi ustrezno vojsko, da se bori proti Daešu, vendar tu je treba seveda ustrezno sodelovati z mednarodno skupnostjo. Hvala lepa, gospod Tenak. Po govori z Združenimi narodi se nadaljujejo in upamo, da bo e, oblikovana stabilna e, narodna vlada. E, vendar ISIS v regiji se krepi in vesel sem da je libija tudi na agendi ko se pogovarjamo o boju proti isisu eh, zda tudi razmišlja o boju zoper isis v libiji v siriji v iraku. upam, da bodo eh, tudi druge države članice razmišljale eh, o podpori takih akcij, eh, kot smo pač bili aktivni tudi ob pacu Gaddafijevega režima. In če tu ne bomo uspešni, bo to tudi neuspeh sosedske politike. To je zlasti pomembno v kontekstu migracijske krize. Hvala lepa. Gospod Ilička za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, eh, gospod minister, hvala lepa za informacije. Cenim seveda prizadevanja kolegov iz drugih političnih eh, skupin pri pripravi osnutka resolucije za katere smo se dogovorili to je uravnovešeno eh, besedilo to kaže da je za tem tudi zelo velika podpora in upam da se bo to pokazalo tudi pri glasovanju predsednik uhari nas je spomnil na situacijo in na dejstvo da ni samo jug Libije v krizi, temveč eh, celotna sahelska regija tu je toliko orožja na tem ozemlju. Eh, že leta in leta eh, je tu eh, obstajalo trgovanje z ljudmi, to se še intenzivira. Gre tudi za grozljivo in tragično situacijo ljudi, migrantov. Mi moramo sedaj priti do nekega sporazuma, vendar ta sporazum mora biti podprt. Kako mi lahko podpremo Libijo? mislim, da je nujno potrebno, da komuniciramo samo s tistimi enotami, eh, ki eh, se prizadevajo eh, za mir. Eh, eh, treba je uporabiti formalne eh, kanale. Mislim, da to ni primerno. Daješ je tu prisoten. Del obale je v rokah Daješa. Ozemlje pa ni tako daleč od Evrope. Torej, tu so dani vsi pogoji za širši konflikt, kjer se bo še nadalje širil ISIS. Ne smemo ponavljati napak iz preteklosti treba je zagrabiti priložnost ne bo enostavno potrebna je podpora in če bo politična pot eh, nezadostna, potem bo potrebna eh, intervencija. Eh, in eh, vem, da je to dejansko skrajni izhod. Hvala lepa, gospod Kausa. Um, ehm, Hvala lepa. Um, težave so pri izvajanju uh, libijskega političnega sporazuma, kot bi si želeli združeni narodi. In to vodi tudi k temu, da želimo včasih opustiti takšno pot, ampak potem to vodi v vojno. Slišali smo ZDA in pa generalnega sekretarja NATO, ki pravi, da bi morali izvesti vojaško intervencijo. Ampak poglejmo si, kaj se je prej dogajalo za NATO. -om kaj se je dogajalo v Libiji, na tisoče žrtev in celotna regija je postala nestabilna. Eh, razpršil se je tudi eh, terorizem. Smo proti vojaškemu ukrepanju, smo proti temu, da NATO želi nadomestiti Združene narode. Ne želimo tudi izvoza orožja in ne želimo da se podpirajo eh, milice, da lahko potem prodajajo nafto in želimo, da se izvaža, e, uresničujejo resolucije e, Združenih narodov. Hvala lepa, gospa Lohbiller. Naloga Evropske unije je, da podpre Združene narode pri vzpostavljanju e, vlade nacionalne sprave. Vse strani morajo pokazati, da so sposobne vladati in da se udeležijo te vlade. Zato ni nobene alternative. Seveda je jasno, da je treba pri, da pri pogajanjih določene skupine niso bile upoštevane. To, da bodimo, bodimo realistični. Um, če ne bo skupne vlade, potem ne bo podlage za mirovni proces. Um, razmere v Libiji so kaotične in tako imenovana islamska država se je lahko zato razširila. Zato se moramo v naših prizadevanjih osredotočiti na boj proti eh, Daješu. Tudi, kdo meni, da bomo to dosegli za vojaško akcijo, se moti. Uh, vladajo kaotična razmerja in zato eh, vojaško ukrepanje je obsojeno na neuspeh. To bi bila voda na mlin tistih skupin, ki vsako mednarodno ukrepanje izkoriščijo kot nekaj propagandističnega. In eh, vprašljiva je tudi, tudi tretja faza um, uh, vojaškega ukrepanja proti uh, trgovcem z ljudmi na tem teritoriju. To bi še razumelo konflikte. Eh, kar se tiče življenja ljudi, eh, se položaj še slabša. Ljudi mučijo in ugrabljajo. Vlada nasilje proti eh, novinarjem in pa borcem za človekove pravice. Begunci živijo v grozljivih razmerih in tega ne moramo sprejeti. Mednarodna skupnost ne sme ustvariti druge Sirije in zato moramo podpreti humanitarno pomoč in eh, treba je okrepiti eh, organizacije civilne družbe. Treba se je prizadevati za to, da odgovorni za kršitve človekovih pravic pridejo pred eh, mednarodna kazenska sodišča. Hvala lepa. Hvala lepa. Prejeli ste vprašanje, gospod. Hvala, gospod Kastate, tako boste na vrsti, ampak gospod Tenok ima vprašanje za vas. Želel je postaviti vprašanje gospodu Permuju, to da sedaj smo šli že naprej. Prepozno, prepozni ste, se upravičuje. Gospod Castaldo, tri minute. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Politika trpi zaradi sindroma, da je treba nujno ukrepati. Samo da pokažemo, da. Uh, smo nekaj storili. In kronični simptom je tudi moj medicinski predsednik, gospod Renzi, ki sprejema odločitve z hudimi posledicami, torej vojaško ukrepanje, ne da bi vedeli, kakšen politični cilj zasledujemo. In to je neodposljivo za državnika. To so zločini. To se je zgodilo tudi leta 2011. In vse, kar je, se je zgodilo potem, je neposredna posledica tega, kar eh, se je zgodilo leta 2011. Eh, član eh, ameriške vlade je to dejal, Blumenthal. Sarkozy je interveniral, zato, ker je zasledoval komercialne interese, zato dobil koncesije, da bi dobil koncesije za nafto, zato da bi ukrepil svoj vpliv v Afriki, da bi ukrepil svoj vojaški prestiž. Uh, in zato, da Gaddafi ne bi imel prevelike vse uh, afriške uloge. In če sedaj slišim, da želijo intervenirati politiki iz Velike Britanije, Francije, Italije v Libiji, potem se očitno politike niso ničesar naučili iz preteklosti. kako smo se odzvali na atentate v Parizu, napenjali smo mišice in tako naprej. In da je še to razumel, kaj te konec konca gre za obrambo naftne infrastrukture in ne gre za Libijo in pa za varnost Evrope. To, eh, ampak konec koncev gre za to, da si želimo ustvariti stabilnost in pa prehod v tej državi. Če bomo še naprej metali bombe, potem se bodo islamske eh, milice še okrepile in Daješ bo eh, katalizator. Tako je bilo tudi po pacu Huseina, kajti sledilo je maščevanje in Daješ se krepi. In vse to je posledica političnih napak, ne pa ideologiji. milice se prikazujejo kot tiste, ki sodelujejo z uh, uh, tistimi, ki so udarli v državo in to ne služi ravno procesu sprave. Kaos narašča in regionalne sile niso eh, želele ukrepati. Mislim, da dogaja ne smemo še bolj zaplesti to so tudi plemena, plemeni, za katerimi se je treba pogajati. Na vsak način se je treba izogniti vojni, kajti ne nazadnje eh, bodo posledice doletele nas. Hvala lepa, gospod Borgecija. Iz Tobroka sem prejel pismo. Nekateri poslanci so to in, podpisali in pismo sem posredoval gospi Mogherini. Eh, parlament iz Tobrega nas obvešča o tem, da zaradi da se zaradi embarga ne morejo boriti proti IZIS-u in da vlade ne smejo uh, instrumentalizirati. Zakaj ni Evropska unija storila ničesar v Libiji, zato da bi v resnici pomagali Libiji, da se bo borila proti IZIS-u? In zakaj je sedaj islamska država prišla pred vrata Evrope? Dobro, francoske in ameriške sile so ukrepale, ampak v eh, Libiji če v ljubi tega ne bodo sprejeli, potem bodo morda izgubili nadzor nad mejami in potem bo Evropa znova izpostavljena invaziji. Ula, za vlado eh, je veljal eh, eh, embargo, ampak ali niste opazili, da Gaddafija ni več? In evropske države želijo podpisati tudi sporazum o ponovnem sprejemu, kot je to storila Italija. Uno je dejal, 400 eh, tisoč eh, prisel, migrantov je v Libiji, ki želijo priti sam. Francoski obrambni minister je dejal eh, tudi, da bi bilo lahko v mestu tudi veliko število teroristov in pa tistih, ki so povezani z islamsko državo. Torej, dobili smo pismo oziroma pozive iz Topoga in naš Evropski parlament bi moral ta poziv vzeti resno visoka predstavnica, seveda teh pozivov ni slišala. Hvala lepa. Gospa Doc, ena minuta. Mikrofon, prosim. O mojem volivnem okrožju na Severnem Irskem eh, in pa je tako, eh, da eh, boj še vedno poteka za spravo gospod Bler je bil kritiziran zato, ker ni dal konkretnih vprašanj na konkretna vprašanja v zvezi s tem, eh, kakšne eh, pogovore je imel, eh, ampak vse je ignoriral. In tako imamo nedolžne žrtve terorizma. Ne prikrivam si oči, potrebujemo trajnostni mir v Libiji preden uh, izpogajamo uh, sporazume za žrtve. In v Libiji potrebujajo temeljne svoboščine, eh, mir za verske manjšine, ki jih ta hip preganjajo. Mi moramo odigrati svojo ulogo, ampak um, mi moramo podpreti žrtve Ire, kajti tudi oni imajo pravico, te žrtve imajo pravico do uh, očkodnin. Gospod Brok je na vrsti. Gospod predsedajoči, gospod predsedajoči sveta, uh, uh, gospod Konsato, spoštovane gospi in gospodje. Mislim, da nam mora biti jasno nekaj rešitev. Vprašanja stabilnosti v Libiji je vprašanje humanitarnosti, kajti uh, Stabilnost te države je zelo povezana z našo lastno stabilnostjo in zato moramo eh, nujno procesi, proces, eh, ki se odvija v Libiji in sicer sa strani držav članice in visoke predstavnice, zato da bomo eh, dosegli sledeče. Ehm, da bomo lahko uvedli našo eh, misijo Evropske unije in da, bomo tako preprečili, da se bomo tako borili proti tihotapcem in pa trgovcem za ljudmi in eh, da eh, bomo tako preprečili tokove beguncev. Ehm, Ker je to vse, to bi nas lahko doletelo, če do spomladi tega ne bomo rešili. Potem je treba doseči stabilnost v državi. Zato je nujno, da nudimo gospodarsko pomoč, varnostno pomoč in da to državo tako stabiliziramo, da bodo lahko se posvetili notranjim nalagam. Nalogam. Kaj tukaj, tudi tukaj vidimo, države članice veliko govorijo, ampak naprimer niso uplačale denarja za Afriko. In države morajo izpolnevati svoje finančne obveznosti, zato da bomo lahko izboljšali položaj v tej ali drugi državi in da bomo dosegli takšen razvoj, da se islamska država ne bo tam širila. Zato moramo nuditi tudi um, vojaško ukrepanje. Če bo, se bo položaj še poslabšal, uh, eh, kajde lahko se položaj še poslabša, lahko je še slabši kot v Siriji ali pa kje drugi, zato moramo nujno ukrepati. Hvala lepa. Gospod, uh, pancieri. Hvala lepa. Torej, um, libijski politični sporazum nudi enkratno priložnost, da se položaj ustavi in da se vzpostavi podlaga za demokratično državo. To, kar je bilo doseženo v Maroku, je omogočilo ločitev oblasti in pa vzpostavitev vlade. Uh, in pa to, da se je država eh, držala tudi mednarodnih dogovorov. Naša naloga danes je, da vse politično in diplomatsko pripravimo za to, da bo sprejet ta sporazum, pa ne samo to, da se bo tudi izvajal in da bomo vzpostavili podlago za močnejšo vključitev vseh akterjev in sicer na področju nacionalne sprave. Rad bi poudaril tri elemente, ki so uh, izhajajo iz rezolucije. In v zvezi s temi tremi točkami bi bilo pomembno, da komisija in svet na tem še naprej delata. Namreč, pomembna je vloga sosednjih držav. Eh, te imajo pomembno vlogo pri procesu stabilizacije. Tudi tu moramo ustrezno eh, investirati. Vlogo morajo imeti tudi občine in mesta. Treba je upoštevati realnost v državi, plemena in pa občinski sveti lahko igrajo pomembno vlogo pri demokratični stabilizaciji. In še eno sporočilo je pomembno, ki bi ga morali nasloniti na parlament. Treba je, ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Na politični ravni to ni dovolj jasno in uh, treba je uporabljati razum. Hvala lepa. Gospod Dimesmakar, ena minuta. Razprave o Libiji se kar vrstijo. In vsakokrat rečemo, da eh, se čas izteka za Libijo. Pa še vedno smo eh, priče mm, poroznih meja trgovcev z eh, ljudmi in pa beguncev. Islamska država pa ima vedno več ozemlja v svojih rokah. IS zmaguje v Libiji, ne pa v Iraku in Siriji. In samo še nekaj 100 km so oddaljenih od meja Evropske unije. In to je seveda grožnja za varnost Evropske unije. Sodan, Čad in druge države, tam se rekrutirajo ljudi, eh, ljudje in nestabilna Libija pomeni tudi um, nestabilno za celotno regijo, torej podrujemo vključujočo vlado. To državo je treba stabilizirati. Upam, da sa podporo Afriške unije in pa uh, Arabske lige. Upam, da bomo dosegli napredek. In tudi mi moramo tam odigrati e, svojo ulogo. Hvala lepa, gospa Speneli. Ena minuta. Hvala lepa. to je nešteta vojna v Libiji in vemo, kako se konča boj proti terorizmu. Doživljamo begunce in pa kaos in to doživljamo že leta. Tuji borci, govorimo o islamu, oni pa imajo sebe za vojno generacijo. Nismo mogli rešiti položaja v Siriji. Sprejeli smo tudi uh, turški diktat, torej nobenih pogajanj s Kurdi. Edini, ki je to želel, je bil Putin in verjetno je on edini, ki je uvidel, kako ključnega pomena so kurdi za boje proti uh, eh, ISIS-u. Isto Libija 2011 uh, eh, nismo bili uspešni za našo uh, intervencijo. Brata so se na stežaj odprla za islamsko državo in sedaj želimo intervenirati, ne da bi zagotovili, da bo tam sploh uh, neka država. Italija ne sme stopiti na libijska tla tudi zaradi kolonialne preteklosti. No Hvala, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da Evropska unija ni odigrala zelo posebno pozitivne vloge v Libiji. Ni točno vedela, s kom sodelovati in s kom ne. In bili smo tudi priča ra razpravam, v katerih so si stališča zelo nasprotovala. Ta mirovni proces eh, vlade nacionalne enotnosti moramo podpreti. Prvič, tu so begunci. Begunci, ki trpijo, zelo trpijo in poleg tega ustvarjajo tudi vzdušje nestabilnosti tako eh, v Libiji, v Sredozemlju in v Tuniziji in diplomatski incidenti kažejo na probleme, ki se lahko pojavijo, ko eh, pride do posredova, posredovanja, ki ni bilo eh, zaželeno. Hvala. Gospod Sebastian. Carver. Blue card for... Modri karton od gospoda Kabelja. Hvala lepa, kolega, ker ste sprejeli vprašanje na podlagi modrega kartona. Ali se strinjajo z mano, da je vključenost Evropske unije še bolj zapletla situacijo? Ali ne bi to bilo bolje eh, prepustiti lok lokalnim eh, silam, da rešijo? Evropa stvar samo še poslabšuje. apreciado colega no Cijenjeni kolega, ne strinjam se z vašim stališčem. Evropska unija se ne bi smela vojaško vključiti v reševanje tega vprašanja. Interese imamo v Libiji, imamo mejo z Libijo. Mislim, da moramo tudi braniti človekove pravice, kajti to imamo zapisano tudi v listini, zato moramo sodelovati v reševanju tega konflikta. Thank you, podpora davida eh, camerona bo eh, eh, strmoglavljanju vlade gaddafija je klasična reakcija ko ni nobenega strateškega razmisleka prej ko se strmoglavi nekega diktatorja se običajno ustvari anarhija zato ker potem nastopi vakum in ta vakum potem izkoriščajo islamisti. To pa je pripeljalo eh, do humanitarne krize na naših zunanjih mejah. Posledice vsega tega še vedno vidimo eh, v sredozemlju, v Skandinaviji, v Kalejo in seveda eh, smo posledice videli tudi če. In sedaj mislimo, da bomo z vojaško intervencijo rešili situacijo v Libiji. To smo slišali na zadnjem sestanku odbora za obrambo. E, Predlago bi, da na mesto, da še naprej e, slabimo svojo soverenost, vlada Združ Združenega kraljestva neha se mešati v takšne situacije, ne da bi predhodno natančno razmišljala o tem, kakšne posledice bodo takega ukrepanja. Modri karton imate. Prosim. Kolego sem zelo pozorno poslušal. Ali sem vas prav razumel, kolega? Vi menite, da je bilo slabo eh, prispevati k strmoglavljanju diktatorja Gaddafija v Libiji. Če si malo pogledate na okolje, In ko vidite, kaj pomeni eh, umešavanje v tuje države brez pravega načrta, torej če se umešate brez pravega načrta, na mesto zaželenega učinka ustvarite grozo, eh, ustvarite vzdušje za pravi eh, terorizem in potem začutite posledice tudi na svojih mejah. Eh, hvala le, lepa. Situacija v Libiji je tudi posledica intervencija eh, Nikola Sarkozije pod eh, vodstvom NATO. To intervencijo so podprli tudi nekateri drugi, ki so prisotni v tej dvorani. 150 150 plemen je živelo v eh, Libiji, Te, tega nismo ustrezno upoštevali, med njimi so tudi take, ki se eh, upirajo eh, islamski državi. Dve stvari sem si zapomnila iz eh, izjav v Rimu. Eh, v Iraku, Siriji in eh, Libiji so eh, akteri, ki so vključeni v trgovino z ljudmi in v terorizem. Vedno smo tudi govorili, da bodo med begunci eh, teroristi povezani z eh, ISISom. Vemo, da v Libiji se eh, postaja tudi islamska država vedno močnejša in zato je treba končno spremeniti našo politiko in ustaviti nezakonito presadljevanje iz Libije. No, gospod predsednik, gospod predsednik sveta, situacija v Libiji je več kot Eh, zaskrbljujoča in eh, obeta se nam temna prihodnost, če ne bomo ustrezno uprepali. Situacija v UNO, eh, tam je veliko taborišč za urjenje pripadnikov islamske države. Dva legitimna razloga sta za intervencijo v Libijo. Najprej je tu hitro napredovanje islamske države, potem pa tudi vedno več nelegalnih priseljencev sedaj je treba nujno, nujno ukrepati in preprečiti, da pride do hujšega najprej. E, treba je z Egiptom se uskladiti v intervenciji, tako da eliminiramo e, islamsko državo, ampak Francija tega ne bo mogla narediti sama, saj je angažirana že v Afriki. Potem je, je tu še, še vprašanje e, političnih beguncev e, in vprašanje statusa beguncev kar zadeva to, bi želeli, eh, da, se vključ, da se vključijo tudi zasebne organizacije varovanja. Hvala lepa, eh, poslanec Preda, minuto in 50. Hvala lepa. Eh, ko gledamo Libijo, imamo občutek, da smo to že vse videli. V, v, v, v, Trenut, trenutno so uh, strmoglavili vlado, uh, ki je bila izvoljena. De decembra je bil uh, podpisan sporazum, takrat smo imeli nekaj upanja, to upanje je hitro izginilo. Evropska unija mora narediti vse, da bi ta sporazum se uresničil. Treba je ustvariti kredibilno vlado nacionalne enotnosti, ki jo bodo sprejeli vsi Libici če eh, dogovor ne bo mogoč, bo islamska država še naprej izkoriščala to situacijo in bo postala še močnejša. Ta teroristična organizacija ogroža ne le varnost te države, ampak tudi njeno gospodarsko preživljenje. In edini vir Libicev za, preživi, za preživetje eh, je nafta, ampak tudi ta je sedaj ogrožena. Vendar pa eh, ne moremo izključiti tudi vojaške podpore. Ena stvar je, je ravna. Libija ne more zahtevati vojaške pomoči, če ne bo imela vlade. Vojaška intervencija je možna le na podlagi učinkovite politične strategije, ki jo bodo sprejeli vsi libici. Z libici moramo tesno sodelovati, tako da bomo lahko oblikovali to strategijo. Hvala lepa, gospa Gomes. Minuta. Estados membros falharam em agir como Europa coesa e coerente. Hvala lepa. Države članice Evropske unije niso uspele odreagirati na koherenten način, niso znale pomagati Libicam. Prednostna naloga, to je oblikovanje varnostnih sil, očitno ni bila izpolnjena še vedno so v Libiji prisotne številne milice, milice sodelujo tudi s teroristi, Unija in države članice pa še naprej rinejo glavo v pesek, še naprej zanikajo realno stanje, še vedno zanikajo, da poteka ta proksi vojna na libijskem ozemlju. Vsi vemo, kakšni interesi so tu postavljeni na kocko, tako interesi Turčije, Saudske Arabije, kot tudi drugih. Gre za proksi vojno, ki omogoča Daješu, da se širi. Sedaj imamo priložnost, ki je ne mi, ne Libici, ne smemo izpustiti iz rok. Situacija je res ekstremna preprečiti moramo kakršnokoli eskalacijo nasilja. Preveriti moramo tudi, kakšen bo učinek morebitnega vojaškega posredovanja od zunaj. Potem pa je tu seveda še vprašanje sankcij. Evropa bi morala razumeti, da je v njenem temeljnem interesu to, da vlaga v varnost Libije. Razorožiti je treba milice, boriti se je treba proti trgovini z orožjem, proti trgovini z ljudmi, oblikovati je treba varnostne sile v Libiji, varnostne sile, ki jih bodo vodili v okviru skupnega štaba. V nasprotnem primeru ne bomo uspeli zaščititi človekovih pravic, ne bomo uspeli ustrezno nadzirati niti naftnih virov. Minut. Gospa Fotiga, minuto. Vlad, eh, da nacionalne enotnosti mora biti oblikovana čim prej, to je nujno za zagotavljanje varnosti eh, in tudi za eh, zagotavljanje, sposo zagotavljanje sposobnosti Eh, absorpcije pomoči. Eh, poleg tega je ta vlada potrebna tudi zato, da se nadzoruje črpanje nafte. Podpiram eh, Libice in podpiram visoko predstavnico. Hvala lepa, Lui Aljo, eno minuto. Kolegice in kolege, dober večer. No, sem nas pripeljajo avanture, ki so jih podprli tudi parlamentarci iz te dvorane. Pred, eh, Eh, gospod Bernard Henri, vi in predsednik eh, Sarkozy sta nas tudi prebrala. Sedaj vidimo, kako dramatična je situacija v Libiji in zaradi tega tudi v Evropi, ki trpi direktne posledice te avanture. Resnica je ta, da naše vlade danes sodelujejo s teroristi, z islamisti na eni ali drugi strani, torej s teroristi in nihče noče o tem govoriti še naprej se pogovarjamo o, s parlamentom o Tarbruku, ki je tudi ključn, ključno pomemben za iskanje rešitve. Sedaj smo ustvarili tako politično vzdušje, da moramo poslati v mali pravi signal, da, vidi, da vidimo, kaj se tam dogaja in ne smemo se več zmotiti, kdo so naši nasprotniki in kdo so naši prijatelji v tej regiji. Milan Mon, minuto in 30 sekund, prosim. Politični sporazum, ki je bil podpisan 17. decembra in ki ga je podprl tudi Varnostni svet v resoluciji 2259, predstavlja pozitiven korak za Libijo. Sodelujemo tudi s parlamentom v Tobruku. Obstajajo predvsem pomisleki glede člena 8 pogodbe, ali naj ga uporabimo ali ne. V kontekstu oboroženih spopadov so se politične razmere še zaustrile, vedno več je notrne razseljenih oseb, daješ sili svoje meje na vzven in se širi. Očitno je, da daješ zna pritegniti ljudi na svoje stran. Potrebujemo sporazum o nacionalni vladi enotnosti in to čim hitreje. To je najboljši način, kako se boriti proti Daješu in stabilizirati Libijo. Libija je zelo pomembna država v kontekstu sredozemlja. Vse, kar se dogaja v tej državi, vpliva tudi na razvoj dogodkov v Alžiriji, Maroku in Tuniziji. Vse skupaj vpliva seveda tudi na obale sredozemlja. To so naše obale. Čim hitreje naj se torej oblikuje vlada narodne enotnosti, ki se bo borila proti terorizmu in trgovini z ljudmi. Libija mora stopiti na pot, ki vodi v blagostanje in v mir. Upoštevati moramo tudi resolucije Združenih narodov, sodelovati z vsemi regionalnimi akterji in odpraviti vse ovire. Domno Parnjo, un minut. Hvala e, lepa, gospod Parnjo, minuto. Predsednik, kolegice in kolegi po uh, besedah je treba k dejanjem, kaj ti vemo, če se želimo ustrezno soočiti s tem kaosom v Libiji, če se želimo soočiti z grožnjami v, v Tuniziji, pa tudi v Evropi, bomo morali začeti ukrepati in to zahtevam od evropskih organov, to zahtevam od sveta in od visoke predstavnice. Najprej je treba, da se eh, takoj začne vojaško posredovati za to, da se ustvari ustrezno eh, pogoje za vlado nacionalne enotosti, ki mora omogočiti boj proti islamski državi. Potem se je treba boriti tudi proti te mafijam, proti ti, trgovcem za ljudmi. In tretjič, prav tako eh, moramo zagotoviti gospodarsko pomoč, da bomo pomagali Libiji in Libicem. Hvala. Hvala lepa. Imate modri karton od gospoda Buonana. Gosp Spremete? Ok. Ok. Ja, kolego sem želel vprašati, ali se strinja ali ne s tem, da bi, kot predlaga vlada v Tobruku, odpravili embargo. Ali menite, da bi brez embarga lahko hitreje prišli do rešitev, namesto da se mora vlada v Tobruku soočati s embargom in ne more storiti tega, kar želi? Poleg tega tudi muslimanska bratovščina tam ne more početi to, kar želi. Da odgovorim na to vprašanje, kolega. Danes je treba omogočiti, da sosede, kot so Egipt, Alžirija, Maroko, Tunizija, postane, postanejo partnerji v razpravi vizavi eh, vlade, tako da se najde diplomatska rešitev. In parlament iz Tobruka mora tudi narediti svoje, da se ustanovi vlada nacionalne enotnosti. Ali je treba ali ne nadaljevati z embargom, Tu pa moramo najti nek izhod, tako da se bomo lahko učinkovito borili proti Daješu. Hvala lepa, gospod Belder, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nizozemsko predsedstvo, gospod Kundes. Zelo sem vesel, da ste danes tukaj, ker ste moj sodržavljan. Gospod predsednik, vedno bolj očitno postaja, da Libija postaja bojišče za islamsko državo. In tam postaja islamska država tudi vedno močnejša. Oni pritegniti tuje borce. del eh, libijske obale je že pod nadzorom islamske države, kar pomeni, da to predstavlja neposredno nevarno za naš kontinent. Evropska unija upa, da bo v Libiji oblikovana vlada na narodne enotnosti, ampak eh, muslimanski bratje Al-Kaida in eh, islamska država lahko ustvari koalicijo. Kaj si, eh, menite, eh, kaj si mislite o tej možnosti? Gospod Kukan. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, kolegice in kolegi. Želel bi spodbuditi libijske voditelje, da eh, dosežejo politični dogovor in da eh, kmalo ustanovijo vlado narodne enotnosti. Seveda bo to bistven korak naprej za Libijo in to bo tudi pozitiven prispevek k varnosti in stabilnosti cele regije. Upajmo, da bo to tudi trajalo samo združena Libija lahko začne z dolgim procesom zagotavljanja svoje politične prihodnosti in reševanja humanitarnih težav. Če bo ta kaos eh, še naprej se nadaljeval, bo to velika nevarnost za EU in to bo tudi možnost za nove migracijske tokove. In EU mora podpreti mir v Libijo, s tem bo zagotovila Eh, stabilnost v svojem eh, južnem sosedstvu. Vlada narodne enotnosti je bistvenega pomena eh, tudi za humanitarno pomoč v tej državi, vključno v varnostnem sektorju in reformah letega. Zagotovimo in prepričajmo Libice, da smo na njihovi strani. Gospa Valenciano, hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila pogajalcem za ta začetek sporazuma v tem kratkem času, ki ga imam na voljo, pa bi rada zaprosila za humanitarno pomoč za Libijo. Humanitarna pomoč se žal ne zagotavlja, več kot 2 milijona in pol oseb potrebuje našo pomoč. Humanitarno ni politiko, ampak politično, ampak če želimo ukrepati tudi politično, moramo najprej razrešiti humanitarno situacijo. Zima je, ogromno ljudi v tem trenutku potrebuje naše posredovanje in to nujno. Zato pozivam vse agencije, odgovorne v komisiji, odgovorne v Evropske službi za zonanje delovanje, da se začnejo zavedati tega, da samo politični sporazum še ne pomeni, da smo sedaj dosegli vse. Ljudje potrebujejo hrano, zdravila, potrebujejo pomoč in predvsem izhod iz te situacije. Bašir, en minut. Gospod Bašir, eno minuto. Hvala lepa. Čeprav podpiram ta pogajanja, ki jih podpira Evropska unija in čeprav upam, da bodo prenesla mir v Libijo, pa je realnost na terenu zelo zaskrbljujoča. Vedno bolj se spekulira o novi vojaški intervenciji v Libiji in to kaže, da je država še bliže kaosu kot eh, kdajkoli prej. Konec koncev bo to samo obtožba mednarodne skupnosti. To je dokaz, da mednarodna skupnost ni sposobna eh, spodbuditi pozitivnih sprememb v tej regiji. Če bi eh, v Libiji prišlo do kaosa, bi to zelo eh, katastrofalno vplivalo tudi na Tunizijo in s tem bi se uničili vsi pozitivni učinki arabske pomoči. Situacija bi bila le slabša. Potrebne so koncesije, potrpežljivost, in kar je najpomembnejše, Libijci morajo najti rešitve za eh, libijske probleme. Vseeno moramo podpirati demokratično reformo, kajti če eh, ne bomo uspeli, bodo posledice še bolj dramatične, kot bi jih lahko prenesla Libija. Hvala lepa. Gospod eh, David McAllister, eno minuto. Gospod predsednik, gospe in gospodje, se to rezolucijo o situaciji v Libiji je Evropski parlament opozoril na vprašanje države, ki se nahaja na križišču. Ko smo to svoj slišali, je humanitarna kriza v tej državi vedno hujša, ekstremistične organizacije in gibanja v Libiji so vedno številnejše in predstavljajo zelo veliko nevarnost za stabilnost v celi regiji in eh, tudi v sosednjih državah, kot so eh, Egipt in druge. Tja se ta konflikt lahko prenese. Globoko sem prepričan, da mora sedaj Evropska unija tej državi pomagati pri ustvarjanju nacionalnih varnostnih sil, ki bodo lahko zagotovile red in mir v Libiji. Drugič, treba je podpreti uh, Eh, premirje in pa imeti mehanizme, da se ga spremlja. Vendar pa ti ukrepi ne bodo uspeli, če ne bo podpore vlade nacionalne enotnosti. Mednarodna skupnost mora zato še naprej pomagati Libiji, eh, da bi naredila ta ključni korak. Hvala lepa. Hva. Hvala lepa, gospod Sand. Eno minuto. Gospod predsednik, situacija v Libiji postaja obupna. Ob Eh, islamska država postaja vedno bolj eh, močna. Evropska unija pa se je odločila, da bo eh, počakala, da se ustanovi vlada med, narodne enotnosti pod vodstvom Združenih narodov. Mislim, da bi treba bilo iti v tej smeri. Vendar pa je v pogajanjih veliko nezaupanja. Libijska družba je razbita zaradi tega, kar se je dogajalo v, v preteklih letih ne smemo biti presenečeni nad zamudami v tej eh, pogajanjih. Ne smemo pozabiti tudi na napake, ki so bile narejene. Glavni akterji eh, v tej eh, državi imajo čisto nasprotujoče si interese, vendar pa morajo odločati o eh, prihodnosti te države. Sankcije so slaba odločitev, zlasti če se ta odločitev sprejme neodvisno od Združenih narodov to bi šlo eh, samo na mlin, eh, to bi bila samo voda na mlin, da je šlo. Treba je najti trajno rešitev eh, in eh, ustanoviti eh, vlado nacionalne enotnosti. Hvala lepa, gospod Pjotrovski, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Štiri leta že opažamo. Eh, in opazujemo to, kar se dogaja v Libiji. In dogodki v Libiji neposredno vplivajo na situacijo v eh, Evropi. Sedaj imamo v Libiji dva parlamenta. Eh, blizu smo že eh, vladi nacionalne enotnosti. Sporazum pišajo Združeni narodi v sodelovanju z EU. To je dobro sodelovanje in to podpira tudi EKR te rešitve se moramo držati. Ne smemo pozabiti, da s tem, ko povežemo ta dva konfliktna centra, ne smemo ustvariti tretjega, ne smemo pomagati k krepitvi islamske države, ki pobija tudi kristjane v tej državi. Vse moramo narediti, da jih ustavimo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fisas. Eno minuto večkrat sem že povedal tudi na plenarnem zasedanju. Nekontroliran padec Gaddafija je povzročil to, da je danes Libija nestabilna država. Vojska mučencev je tista, ki je destabilizirala številne države v tej regiji. Tudi predsednik Buhari je danes rekel, da je jug Libije postal pravo tržišče za orožjem. V tem trenutku se Libija sooča z dvema ključnima problemama. Širenje Daesha, napadi na državljane in naftne centre se nadaljujejo. Poleg tega pa je Libija v katastrofalnem gospodarskem položaju tudi zaradi odvisnosti od nafte. Država, naj spomnim, je na pragu Evrope, zato moramo storiti vse za to, da se čim hitreje začne izvajati politični sporazum, ki je bil podpisan 17. decembra. Predvsem pa moramo čim hitreje oblikovati vlado narodne enotnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Kan. Gospod predsedujoči, čas se izteka za to, da Libijo stabiliziramo. Varnostna, gospodarska in humanitarna situacija je grozljiva. ISIS se širi, ima dostop do precejšnjih rezerv nafte. Zavedamo se, da ZDA preučujejo vojaške možnosti za to, da bi preprečile širjenje ISIS-a. Na ravni Evropske unije smo Libijo predvsem podpirali s humanitarno pomočjo in s eh, nudenjem pomoči v kontekstu političnega procesa, ki naj bi privedel do oblikovanja vlade narodne enotnosti. Želimo si, da bi Libici uspeli. Po petih brutalnih letih morajo zagledati malo upanja. Samo nacionalna enotna vlada lahko to zagotovi poskrbeti moramo za to, da se bo ta sporazum o vladi narodne enotnosti, čeprav ni popoln, začel izvajati. Evropska unija mora še naprej zagotavljati razvojno in humanitarno pomoč. Ne smemo dopustiti, da bi libijski vojaški voditelji vzeli ta politični proces za talca. Libici ne potrebujejo še enega Gaddafija. Hvala lepa, gospa Žitnanska, za minuto. Hvala lepa, gospa Žitnanska, za minuto líbija krajina vzdialená len three hundred kilometrov od južného. Hvala lepa. Libija je le 300 km oddaljena od južne evropske meje in pet let po pacu Gaddafijevega režima Libija, se od Libije otaplja v kaosu. Hitro potrebujemo vlado narodne enotnosti. Grozi, da bo do radikalci Dajša obvladali državo. Že sedaj napadajo rafinerije nafte in to povzroča še dodatno. Eh, dodatni razlog za radikalizacijo. To je problem tudi trgovina z ljudmi, ki iščejo boljše pogoje v Evropi. Kršitve človekovih pravic so hude in na 100 tisoč beguncev živi v groznih pogojih. Zato Libija potrebuje jasno vizijo političnih elit, od Evrope pa država potrebuje humanitarno pomoč smer, v katero gre država, bo vplivala tudi na Evropo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelan, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Libija je naša sosednja država, ne glede na vse. Razmere so izjemno dramatične, obstaja politični vakum v tej državi, to pa izkorišča Daješ skupaj z ostalimi ekstremističnimi silami. Vse bolj so razširjeni in vse bolj vplivni v Libiji, v Sahelu, v Alžiriji, celo v Evropi. Na drugi strani sredozemlja naj bi bilo nekje 3000 borcev Daesha, ki napadajo tudi libijske naftne vire. Evropska unija bi morala svoje politična in humanitarna prizadevanja usmeriti v izvajanje političnega sporazuma ki je bil podpisan decembra lani. Ampak, če zadeva ne bo uspela, bi morali razmisliti tudi o drugi alternativni možnosti. To pa je vojaško posredovanje, ki bi ga podprli tudi Združeni narodi, zato da preprečimo, da bi Daesh prevzela oblast v državi, ki je naša soseda. Hvala. Hvala lepa, gospod Štetina. Mike gospod predsedujoči gospe in gospodje prejšnji teden je vlada nacionalne enotnosti žal doživela neuspeh niso jo uspeli oblikovati zaradi tega je nastala politično nestabilna situacija oblikoval se je politični vakuum to pa negativno vpliva na Libijo in tudi na sosednje države, zlasti na Egipt in Tunizijo. Libija je torej zelo plodno območje za gojenje razno raznih teroristov. Razmisliti moramo o tem, kakšen vpliv imajo operacije Evropske unije, kaj lahko storimo v boju proti v boju proti terorizmu. Samo, če bomo imeli v Libiji vlado narodne enotnosti, bomo lahko s svojimi plovili vstopili v libijske vode. Storiti moramo vse za stabilizacijo te države. Hvala. Hvala lepa. Prišli smo do postopka. Pritegnite pozornost predsedujočega. Pet se vas je javilo k besedi. Besedo bom najprej dal gospodu Pospešilu. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skrbno sem prisluhnil tej razpravi. Strinjam se s podano analizo kolegic in kolegov. Situacija je res grozljiva. Evropa se sooča z dodatnim pritokom migrantov. Rad bi omenil še nekaj, česar danes nismo slišali. Namreč gre za ugrabitve evropskih državljanov na libijskem ozemlju. To je velika grožnja za nas. Predstavnikom sveta in komisije sem želel povedati, da so češkega državljana ugrabili marca leta 2015. Pavel Hruza je gospod, ki je delal za naftno podjetje v Libiji, ugrabili so ga, sedaj ga zdržuje teroristična organizacija že več kot eno leto. Takšne informacije morate vzeti na znanje in jih tudi upoštevati, ko se pogajate z različnimi skupinami. Grožnja zaradi ugrabitve se nam reče povečuje. Gospod Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Trenutne razmere v Siriji vplivajo seveda tudi na prebivalce v državi, v Libiji. Vidimo, da je prišlo v zadnjem obdobju tudi do napadov na območja, kjer se nahajajo naftni veri. V Libiji nafta predstavlja kar 80 odstotkov BDP-ja. -ja v državi še vedno vršijo na bombne napade na naftne vire. Razmere v Libiji so pač takšne, da je več milijonov ljudi bilo prisiljenih zapustiti to državo, postali so begunci. Države Evropske unije se morajo odzvati na te kršitve človekovih pravic v Libiji. Poleg tega pa bi morali poskrbeti za to, da bo Turčija nehala podpirati Daješ. Gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko sem prvič govoril v parlamentu o Libiji, sem dejal, da vemo, česa ne želimo. Nismo želeli diktatorja Gaddafija, vemo, kaj hočemo, želimo si demokratično Libijo, ne vemo pa, na kakšen način si to želimo. Ali morda sedaj vemo, kaj dejansko si želimo, ali znamo, kako bomo dosegli to, kar si želimo? Neverjetno je, da več tisoč razbojnikov nam ustvarja hud problem v južnem sosedstvu, destabilizirajo naše prijateljske države. Mi tega problema ne moremo razrešiti, lahko pa bi o pravem času uničili vojaško silo, ki jo je vodil Gaddafi. Ne morem verjeti, da Evropska unija nima na voljo dovolj močnih diplomatskih sredstev, da bi razrešila ta problem. Potrebujemo hitre radikalne ukrepe. Vsa nesreča na območju Južnega sredozemlja namreč prihaja preko Libije. Hvala lepa, gospod Polčak, za minuto. Hvala lepa. Dnes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 Kaj bi se zgodilo, če bi Libijo pustili na cedilu? Očitno je, da se največje količine orožja, s katerim se trguje, trenutno nahajajo v Libiji. Najti moramo različne možnosti za rešitev problema. Ena od teh možnosti je tudi oblikovanje vlade narodne enotnosti. Prepričan sem, da bi predstavniki sveta in seveda Evropske unije odigrati pomembnejšo vlogo. Hvala lepa, gospod Šogor. Hvala lepa. Evropa in ZDA so vojaško podprle odstranitev Gaddafija v Libiji. In takrat smo vsi menili, da so libijske institucije dovolj močne in stabilne, kljub temu, da je bila država praktično 34 let igrišče za tega diktatorja. Konec krize se šele sedaj približuje, ampak ne bi smeli biti presenečeni nad tem, kar se trenutno dogaja. Teroristične skupine pridobivajo vedno več vpliva tudi zaradi tega, ker zasegajo vse bolj pogosto naftovode v državi. Do sedaj nismo bili dovolj aktivni. Zagotoviti moramo vso finančno, varnostno in politično pomoč, zato da podpremo oblikovanje dobro delujoče, vse vključujoče vlade narodne enotnosti, tako da bo ta država lahko dovolj močna, da se bori proti raku z imenom Daješ. Hvala lepa. S tem smo prišli do zaključka postopka. Pritegnite pozornost predsedujočega. Besedo pa predajam ministru Kendersu. Uh, uh, najlepša hvala gospod predsedujoči spoštovane članice in člani evropskega parlamenta hvala lepa za to zanimivo razpravo hvala lepa tudi za vse pomembne pripombe mislim da se vsi strinjamo govorim v imenu visoke predstavnice da je Libija ključnega pomena za našo skupno zunanjo in varnostno politiko. Libija je zelo blizu Evropi, je tudi blizu Lib Tunizije in Egiptu, Maliju in Negru. Strinjam se s tistimi, ki pravite, da obstaja vse večje tveganje tudi zaradi tega, ker je Daješ prisoten v Libiji. Strinjamo se, da politični proces napreduje, vendar ne dovolj hitro. Ogromno ovir leži na poti, nove oblasti so krhke in potrebujejo vso našo podporo. Mislim, da se strinjamo, če sem skrbno prisluhnil članom, da je Libija tako blizu Evrope, da nas bi moralo skrbeti to, da se teroristične skupine tam širijo. Zajeziti je treba njihovo delovanje. Daješ se širi, ta grožnja pa še toliko bolj terja od nas, da finančno podpremo izvajanje podpisanega sporazuma, da se bodo lahko libijske sile združile v boju proti Daješu. Libijsk ko gospodarstvo in socialno tkivo sta v stanju paralize. Krizo bomo morali obravnavati, tihotapce je treba spraviti pod nadzor, enako velja za tokove nezakonitih priseljencev in migrantov. Vsi se zavedamo, da bi bila prava rešitev za vse te grozovite težave ta, da se oblikuje na vlada narodne enotnosti, ki bi delala v dobro vseh Libicev in ki bi imela podporo vseh Libicov, tudi mednarodno podporo moramo zagotoviti. Zastavili ste vprašanje, ali sploh lahko pretehtamo prave rešitve, glede na to, koliko je razno raznih milicijskih skupin, glede na to, da je Daješ prisoten po vseh delih države, ali je kompromis sploh še možen. Ne bo enostavno. Večina Libicev niso radikalci, ne podpirajo Daješa v nobeni obliki nove oblasti predstavljajo veliko bolj zmerno, relativno zmerno večino. Mi smo dolžni spodbujati in podpirati te oblasti. Evropska unija bo storila vse za to, da podpre ta prizadevanja, da bo Libija po petih letih razočaran in težav končno postala stabilna država. Razumem sicer argumente, ki ste jih izpostavili, številni bi radi, da pripravimo načrt B. Sam sem trdno prepričan in enako misli verjetno tudi mednarodna skupnost, da je v fazi, v kateri smo, vlada narodne enotnosti, ki jo podpira večina Libicev, edina možnost, ki jo imamo za to, da ponovno v državi spostavimo mir in varnost in da preprečimo popolni gospodarski zlom. To ni naivnost, to je pač dejstvo. Trenutno se v pogajanjih nahajamo na tej točki, kakršen koli odklon, po mojem mnenju in po mnenju visoke predstavnice, ne bi bil smotaren. Pomembno je povedati tudi to, da smo seveda pripravljeni podpreti pogajalski proces, že sedaj ga podpiramo. Visoka predstavnica je aktivno udeležena, tudi Koblarja podpiramo. Martinu Koblerju bi radi zaploskali za upravljanje dela. Decembra so bila zaključena težavna pogajanja, on je takoj potem začel delati ne samo s strankami v državi, temveč tudi z občinami, kar je izjemno pomembno. Tisti, ki ste bili v Libiji ali ki poznate situacijo v Libiji, veste, kako pomembno je, da se dela na večjih frontah hkrati. Kolega Kobler dela na tem, ker pozna razmere, Posebni predstavnik seveda sam ne more storiti vsega, potrebuje podporo mednarodne skupnosti Evropske unije, seveda tudi podporo članic varnostnega sveta v New Yorku. Mislim, da ste številni omenili tudi vprašanje humanitarne krize. To je pomembno, po mojem mnenju. V tej razdrobljeni varnostni situaciji se potem dogaja, da so državljani žrtve. Oni so tisti, ki plačajo ceno. Nobenega dvoma ni, da je popolno nespoštovanje mednarodnega humanitarnega prava skupaj z omenim dostopom do ozemlja hud problem pri nudenju humanitarne pomoči. Mi še vedno ponujamo humanitarno pomoč, imamo eko, imamo tudi druge instrumente, ki smo jih prenovili, zato da se odzovemo na te takojšnje potrebe razseljenih oseb, da ponudimo zaščito posameznikom. To ne pomeni, da lahko nudimo pomoč vsakemu, da lahko dosežemo vsakega, ampak mi kot Evropska unija smo najbolj aktivni akter v humanitarnem kontekstu. Potem je tu še vprašanje kršene človekovih pravic. Ko iščemo politično rešitev, ko razmišljamo o tveganjih, s katerimi se sooča Libija, Se zavedamo, da prihaja do grozovitih kršen človekovih pravic. Skupine milic so prisotne v Libiji. Vidimo, kako nadzirajo prebivalce, kako zlorabljajo njihove pravice. Pomembno je, da zahtevamo, da se posveti več pozornosti temu vprašanju. Tudi mi moramo storiti veliko več če bomo dosegli večji napredek pri razpravah o novi vladi, o oblikovanju nove vlade, bodo tudi vsa ta vprašanja veliko lažje rešljiva. Ta vprašanja so trenutno zelo vroč krompir, o katerem govorimo, zato se ne bi spuščal v podrobnosti. Vemo, kaj se dogaja na terenu. Delamo tudi na področju medijev, ljudi usposabljamo za to, da se o takšnih kršitvah poroča. Več projektov smo namenili tudi tem prehodnim projektom. V tem trenutku žal ne morem povedati kaj več. Gospod predsedujoči, s temi besedami bi zaključil. Zavedam se, da v Evropskem parlamentu obstaja velika podpora za to, da nadaljujemo s pogajanji brez naivnosti. Tega se tudi zavedam. Vem pa, da je politična rešitev najbolj učinkovita, tako kot drugot. To ni nek mehak pristop, gre za pristop, ki nam bo omogočil, da spostavimo red. Država ne bo takoj postala Danska ali kakšna druga demokracija v Evropi, niti ne v nekaj letih, je pa to edini način, kako zagotoviti stabilnost. S pomočjo Evropske unije se bo Libija lahko borila tudi daješ in drugim ekstremistom. Hvala. Hvala. Um, hvala lepa prejeli smo osem predlogov resolucij in ta razprava je zaključena glasovanje pa bo v sredo.